Lepo pozdravljeni. Če nima nihče nič proti osnutku dnevnega reda, ga lahko sprejmemo brez sprememb. Javna predstavitev v zvezi z vplivom endokrinnih motilcev na javno zdravje in okolje bomo organizirali in sicer v četrtek 22. marca, ker je bila podana prošnja za to. Ta javna predstavitev se bo začela ob 9. uri in 45 minut. V sredo 27. marca pa bomo od 14. ure dalje imeli delavnico odbora in sicer v zvezi s standardi za nova vozila in dostavna vozila, v zvezi z CO2. -jem. 12. aprila popovdne bomo odpovedali popodanski del zasedanja. Nekaj sprememb je tudi v sekretarijatu. Mateo Manegati prihaja iz pravne službe. Ta se bo pridružil sekretarijatu z današnjim dnem. Je tu kolega. Dobrodošli. Tolmačenje je danes na voljo v 20 jezikih, tako kot običajno imate vse dokumente za današnjo sejo na spletu, seja pa se tudi prenaša po internetu. Prva točka na dnevnem redu pa se nanaša na skupna pravila za nekatere vrste kombiniranega provoza blaga med državami članicami. Kolega Dantan je pripravil mnenje, danes bomo to mnenje obravnavali. Izvolite, beseda je vaša. Merci, Hvala lepa, gospa predsednica. Cestni promet danes v Evropi predstavlja 49 odstotkov, vsaj ko gre za prevoz blaga kombiniran prevoz blaga pa predstavlja zgolj 12 odstotkov oziroma je predstavljal 12 odstotkov v letu 2014. Železniški promet predstavlja 19,3 odstotke, po plovnih poteh pa prepeljajo zgolj 6 odstotkov blaga. Morda bi bilo koristno, če vas še enkrat spomnim na opredelitev večmodalnega in kombiniranega prevoza. Ti dve opredelitvi se dopolnjujete, ne govorite pa o isti zadevi. Večmodalni prevoz se nanaša na prevoz blaga v okviru dveh različnih oblik prevoza v danem zaporedju. Kombiniran prevoz blaga pa že uja direktiva 92 skozi 106. Komisija predlaga, da bi danes to obliko prevoza nekoliko spremenili. Zakaj je to pomembno vprašanje? Prevoz blaga, kot vemo, naj bi se zelo povečal do leta 2050. Gospodarstvo okreva in vidimo, da je na cestah in na avtocestah spet ogromno konvojov težkih tovornih vozil. Kombiniran prevoz zato ponuja dodatne možnosti, kako prepeljati blago med državami članicami. 81 odstotkov operacij intermodalnega prevoza predstavlja čezmejne operacije in takšne čezmejne operacije omogočajo, da naprimer tudi v gorska območja in druga območja z omejenimi možnostmi prepeljemo blago. Predvsem so to območja, ki niso povezana z ključnimi prevoznimi osmi. Sam prihajam iz Alp, blizu koridorja 6 smo in v okviru tega koridora bi lahko poskrbeli za takšen prevoz. Evropska komisija torej predlaga, da se spremeni direktiva o kombiniranem prevozu po 25 letih. Večmodalni promet je premalo izkoriščen v Evropi, ima veliko večji potencial predvsem eh, terminali so tisto, kar še vedno pogrešamo na tem področju. Ta direktiva pa ima tudi dve šibkosti, neočinkovito in neenako se izvaja v državah članicah, predvsem zaradi pravne negotovosti pri nekaterih določbah. Zato prihaja do razliko tolmačenju med državami. Po drugi strani pa nimamo na voljo dovolj gospodarske podpore na nacionalni ravni, tako da se ne moremo odzvati na strukturno konkurenčnost, ki jo prinaša kombiniran prevoz v primerjavi s klasičnim prevozom po cestah. Komisija je podala predlog, ki gre po mojem mnenju v pravo smer. S tem predlogom bomo lahko odgovorili na nekatere pomakljivosti, ki se danes pojavljajo. Odboru bi predlagal tri skupine predlogov sprememb. Prva skupina se nanaša na ciljno usmerjene podporne ukrepe, druga skupina se nanaša na izboljšanje učinkovitosti logistične verige z uporabo nove tehnologije, tretja skupina pa spodbuja uporabo čistejših goriv in vozil z nižjimi stopnjami emisij v kombiniranem prevozu blaga. Komisija pravi, da bi morali terminale postaviti na vsakih 300 km posod po Uniji. Sam predlagam, da bi to geografsko logiko nadomestili z drugačnim pristopom, ki bi pošteval tudi relevantnost gospodarskih naložb v te terminale. Države članice bi morale sprejeti vsaj en gospodarski podporni ukrep in še en dodatni ukrep, to bi moralo biti zavezujoče, trenutno direktiva države k temu zgolj spodbuja. Bolj ciljno bi morali usmeriti naložbe v izgradnjo terminalov, uporabo nove tehnologije, v usposabljanje delovne sile. Financiranje večjih čezmejnih projektov je treba še naprej spodbujati, predvsem za gorska območja, kjer je prevoz težje izvajati. Kar zadeva očinkovitost logistične verige, uporabljati je treba novo tehnologijo. V okviru gospodarskih podpornih ukrepov bi morali spodbujati uporabo IKT, digitalizacijo, pametne sisteme, s tem bomo izboljšali učinkovitost tudi samih operacij prevoza znižali se bodo stroški. Ko pa gre za spodbojanje alternativnih goriv, torej za tretjo skupino predlogov sprememb, naj povem, da je namen te direktive tudi ta, da se zmanjša število nesreč, ko gre za kombiniran prevoz blaga. Spodbojati želimo tudi oblike prevoza, pri katerih je manj emisij. To je skladno z pariškim sporazumom in tudi z podnebno politiko v Evropski uniji do leta 2030. Zaenkrat sicer nimamo neposrednih podpornih ukrepov za uporabo alternativnih goriv pri vozilih za nižjimi stopnjami emisij v tem sektorju. Še vedno je 88 odstotkov vseh vozil v tem sektorju takšnih, da uporabljajo klasična goriva. Biogoriva, elektrika, potem nizkooglična goriva, to je tisto, kar bi morali spodbujati. Še dva dodatna predloga imam, eden se nanaša na kabotažo. V tem predlogu piše, da naj se v direktivi razjasnijo pravila tudi glede kabotaže. Za kombiniran prevoz dopuščamo izjemo, zato ker želimo spodbujati konkurenčnost kombiniranega prevoza. V predlogih spremen piše, da ta izjema ne velja za kombiniran nacionalni prevoz, da ne bo prihajalo slučajno do zaobitja pravil na področju kabotaže. Pri MSP-jih smo ugotovili, da so ključni akteri na tem področju, enako velja tudi za mikropodjetje, zato bi morali čim bolj zmanjšati upravno obremenitev, ki teži ta podjetja. Zdaj vam bom lepo prisluhnil, če imate kakšen komentar, sprejel bom tudi predloge sprememb, če jih boste vložili. Hitro se bom sestal tudi s poročevalci v senci, ker želim čim hitreje nadaljevati z delom. Hvala lepa, gospod Donta. Besedo pa zdaj predajam soporočevalcem oziroma poročevalcem senci, najprej gospod Tanasesku. Hvala, gospa predsednica. Drage kolegice in kolegi, prometne dejavnosti imajo veliko negativnih učinkov, ki jih skušamo s prometno politiko izboljšati. Sporočilo Evropa v gibanju iz leta 2017 je nanašalo na prehod na čisto konkurenčno povezljivo mobilnost v Evropi. S tem v zveži je bil predstavljen tudi na osvežen ukrepov. Kar zadeva direktivo 92 skozi 106, gre za direktivo o kombiniranem privozu, naj povem, da je tudi ta direktiva zajeta v ta drugi svežen. Direktiva o kombiniranem prevozu je edini evropski instrument, s katerim skušamo urediti in spodbuditi ta prehod cestnega prevoza blaga na druge načine prevoza. Namen je, da povečamo konkurenčnost kombiniranega prevoza v primerjavi s prevozom blaga po cestah na dolge razdalje. Želimo okrepiti prehod z prevoza tovora po cestah na druge oblike prevoza. Kombiniran prevoz blaga je po našem mnenju eden od načinov, kako se lahko zoprstavimo negativnim učinkom prevoza. Moramo pa sprejeti dodatne ukrepe, če želimo celoti izkoristiti potencial kombiniranega prevoza v Evropi. Predlog komisije je dobrodošel, zato ker podaja pojasnila, zagotavlja enotno izvajanje na ravni držav članic. Poleg tega predlog komisije upošteva tudi gospodarsko podporo za vse vrste kombiniranega prevoza, ne glede na modaliteto prevoza. Hvala lepa poročevalcu za pripravljeno besedilo. Uporaba geografskega merila pri izgradnji novih terminalov po našem mnenju ni smiselna, zato ker ne upošteva geografskih ali drugih omejitev, niti ne upošteva realnega pretoka blaga v kombiniranem ali drugem prevozu. Direktiva 92 skozi 106 je direktiva, ki mora se opadati za obstoječe evropsko zakonodajno področje okolja, energije, zdravja in prometa. Tudi sam bom uložil več predlogov sprememb k temu mnenju. Upam, da se bodo kolegi lahko s temi predlogi strinjali. Hvala. Hvala lepa, gospod Torvalc. Hvala, predsednica. Najprej bi se rad zahvalil gospodu Dantanu, ker je povdaril, da na področju kombiniranega prevoza obstaja še veliko neizkoriščenega potencijala, ki bi ga morali spodbuditi, zato tudi, da dosežemo zaveze iz podnebnega sporazuma. Mi se bomo osredotočili na zmanjševanje ogličnega otisa v sektorju prevoza blaga. Želimo odpraviti tudi oska grla. Pročili bomo možnosti za naložbe na tem področju. V pripravah na razpravo sem prebral tudi nekatera druga poročila, ki jih je posredovala komisija kot ozadje tega predloga. Tako da sem se seznanil z nečem, o čemer prej niti nisem razmišljal. Če si pogledamo, kakšen je sistem kombiniranega prevoza nekoliko širše, potem lahko gotovimo, da je kombiniran prevoz na okoljsko dobri ravni odvisen od dveh velikih evropskih arterij. Gre za Ren in za Donavo ter še za nekatera druga umestna vodna področja. Če v teh območjih ne sodelujemo z železniško mrežo, potem se ti posamezni elementi med seboj ne povežajo. Zato prihaja do tega prehoda na ceste zaradi česar imamo težave. Zdaj prehaja, kot rečeno, do tega premika na gumijasta kolesa. Temu smo priča že nek zadnjih 20-30 let. Če se vrnem v svoje otroštvo, se spomnim, da je vsako podjetje takrat imelo zelo veliko skladišče in prevoz v ta skladišča ni bil tako zelo pomemben z vidika časovnice, ker so imeli ogromna skladišča. Po gospodarski krizi v letu 2007 pa smo gotovili, kakšne operacije izvajajo posamezna podjetja. Podjetja skušajo oklestiti organizacijo, običajno se znebijo skladišč. Zato so iznašla ta podjetja logistične sisteme, časovno kritične sisteme. Če bi, naprimer, potreboval rezervni del za svoje vozilo, bi šel k lokalnemu oblaščenemu prodajalcu, ta bi poslal elektronsko sporočilo nekemu logističnemu centru na stotine tisoče kilometrov stran in moj rezervni del bi potem pripotoval k meni preko letala ali na kakšen drugačen način zaradi časovne kritičnosti bi ta del prišel na gumijastih kolesih. Če nam ne bo uspelo stvari preusmeriti stran od tega načela skladiščenja, se mi zdi, da ne bomo unesli večjih sprememb. Problem kot tak je zanimiv in se že veselim sodelovanja s pripravljalcem mnenja pri tem vprašanju. To je za danes z moje strani vse. Hvala, gospod Torvalc drugih poročevalcev v senci ni v dvorani. Bi morda še kdo drug želel besedo? Če ne, potem je z nami strani komisije gospod Santamato. Izvolite. Hvala lepa, gospa predsednica. Hvala lepa tudi poročevalcu za pripravljeno mnenje. Lahko kar takoj povem, da gre velika večina predlogov sprememb v smer, ki smo si jo tudi sami začrtali pri tem predlogu. Tako da so ti predlogi sprememb dobrodošli in na nek način pojasnjujejo predlog komisije. Kar zadeva te tri ključne tematike, ki ste jih izpostavili, lahko povem naslednje. Kabotaža. Tolmačenje je res enako tudi na strani komisije, namreč izjema bi morala veljati zgolj za čezmejne operacije kombiniranega prevoza. Kar zadeva spodbude, da bi spodbujali čistejša vozila, nasplošno gledano podpiramo to zamisel. Ampak zadeve bi utegnile biti nekoliko bolj kompleksne. Najprej bi morali preveriti, kako bi se dalo to vključiti v ta konkreten predlog. Namreč ta predlog ima nekoliko drugačen naslov. Gre za to, da bi čim bolj zmanjšali uporabo cestnega prevoza, tudi zato, da se lotimo problema zastojev Bi pa lahko našli še kakšno zamisel v zvezi s tem, kako spodbujati čistejša vozila. Še tretji vidik, ta se je nanašal na teh 300 km, da bi imeli terminal vsakih 300 km. Tudi mi se strinjamo, da je pomembno, da smo dovolj fleksibilni. To je neka splošna indikacija. V smislu, to je splošen cilj, ki bi ga skušali uresničiti, ampak če okoliščine takšnih naložb ne dopuščajo, potem se strinjamo, da ni treba siliti z glavo skozi zid. Še par krajših pripomb glede konkretnih predlogov sprememb. Ti predlogi bi po našem mnenju lahko bili nekoliko bolj problematični. Najbližji primerni terminal. Ko gre za merila za opredeljevanje tu vrstnih terminalov, naj povem, da smo v členu 1 odstavku 3, 3 predloga že navedli nekaj meril. Dobro bi bilo, če bi ta merila ostala v normativnem delu besedila in ne v delegiranih ali izvedbenih aktih. Glede vprašanja, ali naj države članice izberejo najbližji primerni terminal. Ali naj bo to prostovoljna odločitev ali naj bo to zavezujoče. Težko bomo to izvedli, težko bomo v svetu dosegli soglasje za to, da bi o tem odročila industrija. Potem državne pomoči. Skladno s pravili na področju državne pomoči je treba zagotoviti v vsakem primeru zelo težko bo v predlog vključiti izjemo, kar zadeva obveznost pošiljanja obvestil oziroma priglasitve. Pravila na področju državne pomoči veljajo horizontalno za različne vidike, zato se nam ne zdi mogoče, da bi vključili ločeno določbo s tem v zvezi v to besedilo. Na koncu pa še referenca v tretjem predlogu spremembe. Gre za harmonizacijo delovnih in socialnih pogojev v vseh načinih prevoza. Vi želite poenotenje med različnimi načini. Za enkrat tega predloga nimamo na mizi. Potem pa še predlog spremembe 19. Če bi si lahko pogledali formulacijo strinjamo se, da mora komisija opraviti svoje naloge, da mora opraviti tudi funkcijo varuhinje pogodb. Mislimo pa, da ni komisija odgovorna za ustrezno izvajanje direktive. To je bolj v rokah držav članic. Skratka, formulacijo pri tem predlogu spremembe bi lahko nekoliko prilagodili. Mislim, da lahko naredim piko, sem pa pripravljen odgovoriti na dodatno vprašanje, če jih imate. Najlepša hvala. Gospod Donta, beseda je vaša. Hvala lepa, gospa predsednica. Prisluhnil sem mnenju obeh kolegov, ki sta se oglasila v razpravi. Mislim, da nas čaka kar nekaj dela, ampak bomo opravili dobro delo. Slišali smo tudi mnenje komisije in nekaj pomislekov komisije. O tem se bomo še pogovorili. Mi smo tu zato, da nekaj predlagamo, da sprejmemo zakonodajo, ne pa nujno zato, da upoštevamo namere komisije. Hvala lepa. S tem smo zaključili s prvo točko na dnevnem redu. Rok za vložitev predlogov sprememb je 11. april do 11. ure. Glasovanje v odboru bo potekalo 16. ali 17. maja. Naslednja točka na dnevnem redu se nanaša na izmenjavo mnen s komisijo o očiščenju komunalne odpadne vode. Gospa Manfredi je z nami, ne? Gospod Matjaš Malgaj, vodja enote, je danes z nami. Na začetku vam bomo lepo dali besedo za 10 minut, potem pa bodo člani odbora lahko dobili besedo, da zastavijo vprašanja komisija. Hvala lepa, gospa predsednica. Hvala lepa vsem za izraženo zanimanje za to poročilo, ki ga bom predstavil. Pripravil sem kratko predstavitev kjer bom spregovoril o spoštovanju direktive, o tem, kakšen vpliv je imela direktiva na okolje, kaj počnemo na področju spodbojanja skladnosti in izvajanja, na to pa še par sklepov, do katerih smo prišli. Morda bi bilo dobro, da na začetku pojasnim par terminov za tiste, ki niste dobro seznanjeni s tem instrumentom. Direktiva uporablja ekvivalent populacije, se pravi, koliko je komunalne odpadne vode na posameznika. Odpadne vode so tiste, ki nastanejo pri aglomeracijah, kjer je več kot 2000 prebivalcev. Potem so tu še obveznosti z področja upravljanja grožen. Imamo sekundarne in bolj zavezujoče pogoje, ko gre za čiščenje vode. EU 1530 se načeloma ne uporablja več, ampak ker imamo različne pravno veljavne roke, odvisno pač od pristopnih pogodb, boste videli, da večkrat omenjamo skupine držav na podlagi tega, kdaj so države vstopile v Evropsko unijo, ker to vpliva namreč na to, kdaj nastanejo obveznosti za te države. Komisija je nedavno objavila deveto izvedbeno poročilo. Po 16 letih smo ga objavili, če si pogledamo, kdaj je bilo objavljeno prvo poročilo, več kot 23 tisoč aglomeracij, torej naselbin oziroma mest zajemamo, več kot 600 milijonov populacijskih ekvivalentov, kot jih imenujemo zajema, zajema tudi več kot 580 velikih mest še dve zelo pomembni zadeve, ki bi jo rad predstavil v tem trenutku. Imamo dva različna načina spremljanja tega, kako se direktiva izvaja. Zgornja preglednica govori o stopnjah skladnosti, skladno s pravno metodologijo, ki jo uporabljamo, to smo preverili tudi na Evropskem sodišču. ocenjujemo, ali se direktiva izvaja v celoti ali ne. Če neka aglomeracija ni uspešna, potem je stopnja ničelna, če pa spoštuje vse v direktivi, je stopnja izvajanja 100 odstotkov. Države, kjer je direktiva že dolgo v veljavi, so že skoraj da dosegle 100 odstotkov, ko gre za zbiranje komunalnih odpadnih vod niso pa še stotstotno izpolnile pogojev z področja sekundarnega čiščenja in strožjega čiščenja. Kar zadeva države, ki izvajajo to pravilo manj časa, te čaka še kar nekaj dela, zlasti, ko gre naprimer za to strože čiščenje vode. V spodnji preglednici smo skušali ponazoriti to, kaj je bilo doseženo, kaj je bilo storjeno, ne zgolj z pravnega vidika, temveč bolj praktično, kolikšen je delež zbranih voda in prečiščenih voda. Najprej oddaljenost od skladnosti. Slika je tu nekoliko boljša, ko gre za posamezne države, ampak še vedno je stopnja na evropski ravni pri državah 13. erice, ko gre za strože čiščenje, precej nizka. Se vam opravičujem, lahko vam to posredujemo kasneje te prosojnice. Če si pogledamo še geografsko porazdelitev na levi strani, tisto, kar je označeno z modrim, je dobro, se pravi vse države, kjer se direktiva izvaja skoraj da 100 odstotno, ko gre za zbiranje, je pobarvano z modro. To, kar smo imeli na desnem stolpcu v prejšnji preglednici, pa vidite, kje je situacija nekoliko slabša, ko gre za zbiranje in čiščenje voda. Tu vidite, kakšni so trendi na podlagi izbranih podatkov. Ugotavljamo, da se situacija izboljšuje. Spodnja modra črta kaže, da je sicer v EU 13 nekaj časa bila slika dokaj statična, potem pa so se stvari bistveno izboljšale in te države so vzpostavile potrebno infrastrukturo za zbiranje odpadnih voda. Tako da boste lažje razumeli na podlagi te slike, s kakšnimi izzivi so se morale soočiti države, ko so želele v celoti in dosledne izvajati to direktivo. Še nekaj bi rad omenil, če vas nekoliko bolj zanima to poročilo vidite, da so v zadnjem poročilu trendi nekoliko v upadanju, ampak to lahko pripišemo temu, da imamo zdaj na voljo boljše podatke. Vse države nam zdaj posredujejo podatke in informacije, boljše podatke, ki nam tudi dopuščajo, da predstavimo bolj celovito sliko. Najbolj pomemben del naših dejavnosti pa se nanaša na ugotavljanje tega, kakšen učinek ima ta direktiva na okolje in na zdravje. Dva različna načina sta, kako lahko gledamo na to vprašanje. Naprimer, ko gre za kakovost kopalnih voda v Evropi, zgornja preglednica imamo tudi direktivo o kopalnih vodah, ki nam omogoča, da opredelimo prave parametre in spremljamo, kaj se dogaja. Naš zaključek je, da je direktiva o čiščenju komunalne odpadne vode prispevala tudi k izboljšanju kakovosti kopalne vode. Eh, na spodnjem delu te prosojnice, na teh dveh zemljevidih, pa vidite potrebo po biološkem kisiku, se pravi, gre za stopnjo organskega onesnaževanja, se pravi, koliko hranil pride v vodo. Ključno sporočilo, ki bi ga rad podal s tem v zvezi, je, da je direktiva v zadnjih dveh desetletjih bistveno prispevala k temu, da se je stanje evropskih rek bistveno izboljšalo. Pomembno je tudi to, kako ta splošni trend prispeva k krožnemu gospodarstvu, da se ponovno uporablja tisto, kar je še uporaben material, se pravi, ne gre zgolj za pozitivne učinke na okolje in na zdravje. Če odstranimo biološko onesnaženost in uh, nutriente kot onesnaževala, ugotovimo, da je ponovna uporaba odpadnih voda pomembna, veliko nutrientov zajamemo, verjetno veste, da je fosfor dokončen material, zato je zajemanje fosfora zelo pomembno, ko gre za vire v Evropski uniji. Vidimo tudi, da je vedno več držav, ki ponovno uporabljajo odpadno vodo bolj redno. Tudi iz poročila, ki smo ga pripravili v komisiji, to izhaja. Še en pomemben vidik. V tem poročilu spremljamo tudi naložbene potrebe držav članic, zlasti ko gre za infrastrukturo na eni strani, na drugi strani za ohranjanje in obnovo obstoječe infrastrukture. Tu je prišlo do zanimivih trendov, kot vidite. Več kot 25 milijard naložb letno predvidevamo v prihodnje na ravni držav članic. Vidimo tudi povsem logičen trend, ko gre za naložbe v novo infrastrukturo. V EU13 je to bolj prevladojoče, pri EU15 pa gredo naložbe bolj v smeri obnove infrastrukture. Tudi z evropskimi sredstvi smo veliko prispevali k tem naložbam. 26 odstotkov sofinanciranja predvidevamo. Tako da bomo v prihodnih razpravah o proračunu morali upoštevati tudi ta vidik. Je pa smiselno omeniti, da je v trenutnem programskem obdobju za obdobje 2014-2020 bilo predvidenih 10 milijard evrov za naložbe v projekte čiščenja komunalne odpadne vode. Tudi tehnično pomoč preko Jaspersa ponujamo ne zgolj finančno pomoč, torej priznavamo pa, da morajo države odpraviti pomembne izzive, zato z njimi sodelujemo in jim pomagamo pri odpravi teh izzivov, da bodo države lahko potem tudi žele sadove svojega dela. Kaj počnemo v praksi? Osredotočamo se na države, ki imajo največje težave, kjer je stopnja izvanja najnižja, sodelujemo s kolegi v drugih državah sektorjih komisije, zlasti s tistimi, ki so zadolženi za kohezijsko politiko. Sodelujemo tudi z drugimi institucijami, Svetovno banko, OECD-jem, ti delujejo na terenu, ocenjujejo potrebe, kajti želimo si, da bi naše dejavnosti imele zaželjen učinek. Za zaključek naj povem, da tisti, ki že nekaj časa spremljamo to področje, ugotavljamo, da je trend pozitiven. To je dobra novica, ampak če ste se šele danes spoznali s to tematiko, se verjetno sprašujete, zakaj so takšne vrzeli pri samem izvajanju. Komisija se zdaj intenzivno osredotoča na to vprašanje. V naslednjih dveh letih bomo z državami članicami intenzivno sodelovali za to, da bodo lahko v največji možni meri izkoristile svoje naložbe, tako da bomo zagotovili še dodaten pozitiven učinek na stanje voda, na morsko okolje in tudi na zdravje. In še zadnja sklepna misel, to je povezano tudi z členom oziroma ciljem šest iz okvira trajnostnih razvojnih ciljev, ko gre za dostop do ustreznih sanitarnih sistemov. V tej fazi potekajo javna posvetovanja. Veselimo se že zbiranja dokazov, ki nam bodo lahko potem pomagali, da dosežemo še korak naprej pri boljšem izvanju. Hvala lepa za vašo pozornost. Sam bom zdaj zaključil, če imate kakšno vprašanje ali pripombo, pa se bom z veseljem odzval. Hvala lepa. Sedaj pa kolegi in kolegice. Najprej gospa Jatenmaki, prosim. Hvala lepa. Vprašanje poročilo komisije ne omenja vprašanja farmacevtskih ostankov v urbanih odpadnih vodah, ki so tudi vir onesnaževanja. O tem vprašanju govorimo tudi v kontekstu strategije antibiotske odpornosti glede na razvoj politike in na refit, ki traja. Me zanima, kako se komisija loteva tega vprašanja. Hvala lepa, gospod Danta. Hvala, gospa predsednica. Sam bi se rad zahvalil kolegu za to poročilo oziroma predstavitev. Zdi se mi, da imamo zdaj dober pregled nad tem, kako se upravlja z vodami, kot je to od nas zahtevala tudi okvirna direktiva. Bi vas pa rad opozoril na to, kako javnost eh, dojema to vprašanje. V zadnjih 30 letih smo kar naprej spreminjali termometr. Zakaj? Namreč stanje se je izboljšalo, zato ker se je izboljšala tudi tehnologija, ki jo imamo na voljo za analize, postale tudi bolj dostopna in termometer zdaj bolj natančno meri stvari. Vseeno pa ima javnost včasih občutek, da kljub vsem naložbam, ki smo jih zagotovili, stvari ne napredujejo dovolj hitro. Zato se mi zdi zelo pomembno predvsem to, da se redno objavljajo vsi trije barometri. Ti trije barometri bodo namreč delovali v isti smeri, kažejo namreč tudi na to, kako naložbe na področju okolja potrebujejo nekaj časa za to, da dosežejo svoj učinek. Da ne bo opravljena meritev samo na področju tega, koliko smo vložili v neko okolje ali smo uh, zgradili tam prečiščevalne naprave in tako naprej. Počakati moramo nekaj časa za to, da ugotovimo, kakšen je učinek naložbe. Poleg tega moramo vedeti, da se stvari razvijajo, da stvari postajajo bolj sofisticirane. Predvsem pa se mi zdi, da bi morali z javnostjo bolje komunicirati o teh vprašanjih. Veliko dela nas še čaka, se kar strinjam s kolegico, ki je spregovorila pred menoj. Predvsem, ko gre za farmacevtske odpadke in ostanke v vodah, se pojavljajo hude težave zlasti zaradi hormonov. To obstaja, ne moremo si zakrivati oči. Ta problem bo izjemno težko razrešiti. Veliko časa, veliko denarja bomo morali vložiti v to, zato morajo znanstveniki in inženirji še delati na tehnologiji, ki nam bo prihodnje omogočila, da razrešimo te težave. Hvala. Hvala lepa. Gospod Pedičini, prosim. Hvala, predsednica. Prisluhnili smo komisiji. Seveda pozitivno gledamo na rezultat, ki ga je komisija predstavila. Veseli smo, da je prišlo do konkretne izboljšave pri izvajanju direktive o komunalnih odpadnih vodah. Ampak v Italiji imamo precejšnje zamude na tem področju, zlasti ko gre za sekundarno čiščenje odpadnih voda. Trenutno potekajo trije postopki zaradi kršitve C510, ki se nanaša na aglomeracije, kjer ni bilo predvideno, da bodo čistili vodo, oziroma gre tudi za aglomeracije, kjer ni predvideno sekundarno čiščenje voda italijanski državljani plačujejo za to čiščenje voda, ampak tega čiščenja nihče ne izvede, zlasti ko gre za sekundarno čiščenje. V ISPRI so namreč ugotovili, da je večina odpadkov, ki jih tako zberejo, ostanejo neporabljeni. Naprimer, nekateri odpadki v vodah bi se lahko nadalje uporabljali kot nutrienti, ampak jih vseeno raje vržejo stran se pravi državljani, vlagajo v nekaj, kar ne prinaša rezultatov. Zato sprašujem komisijo, če je predvidela morda strožje ukrepe, zato da bi predvsem v Evropski uniji sprejeli strožje ukrepe, zato da bi uporabili naprimer določene odpadke znotraj odpadnih voda kot nadaljne nutriente. Ali ste v stikih tudi z regionalnimi in lokalnimi organi? Ja, eh, Hvala lepa, gospa Šrajer Pirik. Eh, Hvala lepa. Pravzaprav sem želela zastaviti isto vprašanje kot prvi govornik. Nedavno sem gostila konferenco tukaj imeli smo predstavnike industrije z nizozemske in jasno se je pokazalo, da imamo težave z antibiotiki, odpornost na antibiotike. Bolnišnice, ki to odlagajo odpadne vode. Kako se bomo tega lotili? To je vprašanje, ki se vedno znova poraja. Rada bi izvedela več o tem, kaj ti seveda si želimo rešitve teh težav. potem pa tudi ostanki gnojiv, umetni gnojiv. To je bilo zanimivo. To je bil tudi smisel predlogu smer, ki sem jih vložila, pa so vsi glasovali proti. Tako da so nas pravzaprav komunalna podjetja prosila, da naj tukaj nekaj storimo pa nam vseeno ni uspelo. Politično gledano je potrebno izpostaviti, da odbori pogosto govorijo o vodah, veliko je akterjev, ki so vključeni to, vendar pa to, kar je najpomembnejše, pa je, da v Evropskem parlamentu voda predstavlja pomembno vprašanje, tako kot tudi zrak, ampak ni pa prav veliko koordinacije med odborjo. Hvala lepa, gospod Grostet. Najlepša hvala, gospod predsednica. Sama imam podobne pomisleke kot kolega Dantan, seveda. Bi pa imela eno vprašanje za komisijo. Obstaja kar nekaj obveznosti, ki jih je treba izpolniti zlasti pri teh odpadnih rezidualnih vodah. Ampak tudi, če odkrijete neko reko ali neko vodo, kjer ni več nobenih težav in tako naprej. To ne pomeni, da težav v prihodnje ne bo. Namreč komisija, po mojem mnenju, premalo pošteva poročila o ekotoksilogiji. Vse lahko rečemo, ja, tale rečica, vse to, kar smo tu storili, je dobro. Namreč v tej reki je zdaj ponovno zagotovljena biotska raznovrstnost. Kasneje pa, ko analiziramo raven biotske raznovrstnosti, ugotovimo, da je še vedno veliko težav zaradi toksičnosti v teh vodah. Zlasti imamo v mislih endokrine motilce in hormone. Mislim, da je to res hud problem in v tem arzenalu študij, ki jih imamo na voljo in ki so tudi nujne pri odpadnih vodah, bi morali vključiti tudi poročilo oziroma študije o ekotoksikologiji, kajti zaradi tega prihaja do hudih težav. To pa bi lahko imelo potem eh, velike posledice tudi za vse vrste, no vse zadnje pa tudi za ljudi. Hvala lepa, gospod Poč. Hvala lepa, da ste mi dali besedo. Čisto na kratko kakšne ukrepe namerava komisija predlagati, zato da bi se lotili težav odpadnih voda iz obratov za čiščenje. Celoten cikl se vedno konča v teh obratih za čiščenje v čiščenih napravah in ne vedo, kaj bi naredili z blatom iz teh napravah čistilnic. Veliko držav tega ne ve. Hvala lepa. Sedaj pa še moje vprašanje. Kaj naj storijo države, ki zaostajajo, da bi pri najbolj pomembnih kriterijih dosegle napredek? Še prav posebno, kar se tiče direktive o urbanih odpadnih vodah. Je morda komisija že prepoznala tiste prve korake, ki so potrebni. Nadaljnih vprašanj ni, tako da dobi besedo spet gospod Magaj, prosim. Ja, <clears throat> uh, Hvala lepa, vse zelo pomembna vprašanja. Naj jih poskušam združiti. Bom videl, upam, da mi bo spet odgovoriti na vse. Kar se tiče pomena tega vprašanja za javno mnenje, kar se tiče dolgoročnega poročanja in kar se tiče tega, da bi, to, da bi se vse skupaj gledali na bolj uskajen način. Prav imate. V poročevalskem ciklusu imamo težave, da pridobimo vse informacije. Nekatere informacije so stare tudi 20 let. Poskušamo pa si ogledati vse to in potem v celotnem vodnem okviru vključiti vse podatke. Naprimer, če si pogledamo podatke iz rek, potem lahko ta vprašanja vidimo tukaj tudi, kar se reče toksikologije. Direktiva o opalnih odpadnih vodah je bil enostaven, učinkovit instrument, nedavno sprejet in večina odpadne vode je sedaj obdelana. To je velik dosežek. Vendar pa v desetletjih od sprejetja, pa vidimo tudi, to je vodilo tudi do tega, da je parlament nedavno sprejel vodni okvir. Potrebujemo bolj celovit eh, pristop za upravljanje z rekami. In tukaj imamo potem seveda tudi onesnaževala, ki se jih je potrebno gledati. Po eni strani je potrebno uporabiti instrumente kot je ta, po drugi strani pa se je potrebno gledati tudi kakovost in dobro okoljsko stanje rek na splošno. torej bi morda si želeli, da bi imeli ukrepe, ki grejo prek tega, kar je v bistvu tukaj zelo enostaven instrument. Kot sem dejal, ravno zato pa želimo oceniti stanje, želimo videti, da je direktiva opravila svoje delo. Če bi kako lahko izboljšali učinek čisto na koncu verige, tukaj lahko spregledamo toksikologiji in farmakologiji. Če lahko storimo kaj več tukaj na tem področju, kaj bi naj čistile naprave počele. Videli ste že, kako malo tercijarne obdelave je že dan danes. Kakršen koli je že odgovor na to vprašanje, bo to vključevalo znatne finančne naložbe. In potem bo seveda razprava, kdo naj plača naj bodo to torej tisti, ki uporabljajo odpadne vode, ali tiste, ki kupujejo zdravila, ki so v odpadnih vodah. To je potem vprašanje razširjene odgovornosti proizvajalcev komisija. V tem trenutku pripravlja strategijo za farmacevtsko področje. To je bila zaveza z leta 2013, ko smo imeli revizijo v evropskih vodah to je bil tako načrt za evropske vode in gotovo si bomo gledali tudi to. Gledali si bomo, kaj se dogaja z stopnjo farmacevtskih ostankov v naših sladkih vodah in kako bi se tega najučinkoviteje lahko lotili. Seveda gre tudi za substitucijo, uporabo manj škodljivih snovi in na koncu bomo imeli tudi zanimivo razpravo, kdo naj plača. Uporabniki proizvodov, je to tehnično izvedljivo ali ne. In kot ste dejali, je to še pomembneje zaradi starajočega se prebivalstva. Poraba zdravil se bo še povišala v Evropi. Tudi zaradi tega. To je en sklop vprašanj. Hvala tudi za tiste, ki so priznali znaten napredek. Kar nekaj vprašanj pa je bilo, ki so omenjala vprašanja, kaj se dogaja eh, z blatom eh, v različnih sistemih. Zelo zaskrbljujoče je, da to konča na odlagališčih za odpadke. To ni jasno v skladu s hierarhijo odpadkov, prav tako imamo ločen instrument o blatu. Imamo direktivo, ki ima določene kriterije za kakovost. Kaj bomo počeli? Komisiji pri oceni pa je da bomo skušali zagotoviti, da bo kakovost blata taka, da ga lahko uporabimo kot hranilo. To, kar vidimo sedaj pri mikroplastiki, naprimer, je, da blato vsebuje nekatere materijale, ki smo jih videli pri tem in to potem poraja vprašanje za varnost živil. To je kompleksno vprašanje, je pa gotovo v našem interesu delati na tem in to tudi počnemo je pa to torej precej kompleksno. Potem pa konkretno vprašanje glede kršitev. Dejstvo, da v nekaterih tudi starejših državah članicah, žal, imamo kar precej kršitev, kot sem dejal, skušamo sodelovati z državami neposredno, koliko se le da, na koncu pa moramo potem iti tudi skozi zakonite postopke, sodne postopke. Ne moramo se pogovarjati vsako lokalno regionalno vlado želi bi si, ampak to ne gre, da pomagamo torej vladam, se potem, ker se soočijo sodne postopki, lahko verovali bolj usklajeno. Tukaj se navzujem na vprašanje predsednice. To je povezano, kaj lahko storimo. Videli smo, da je pomembno upravljanje. Težava naložb se pokaže, ko imamo manjše entitete, ki morajo pripraviti načrte, nimajo pa strokovnega znanja. Torej, ne gre na to, kakšni so ustavni postopki, smo zelo neutralni do tega, pak centralna vlada mora pomagati vsem manjšim ponudnikom regem, da sodelujejo. Naprimer, ko pride do kršitve, potem želimo imeti nekakšen kredibilen celovit načrt, ko mora vlada ugotoviti, kaj je potrebno storiti, kdo je odgovoren, kot bodo prišla sredstva. Ali bo to davki, carinske dajatve, evropska sredstva ali morda druge mednarodne dimenzije. Upamo, da, mo, da bomo s tem bolj strateškim pristopom lahko pomagali pri dosegi boljših rezultatov. Upam, da sem odgovoril na večino vprašanj. Morda še enkrat, kar se tiče doslednosti dela v različnih odborih in tudi kako je organizirano delo komisije. To je kompleksno vprašanje. Poskušamo obdržati pregled nad vsem, ampak nisem poznal čisto razpravo o gnojivih, tako da bom se moral na to vrniti. Poskušamo pa tesno sodelovati pri vseh povezanih instrumentih. Imeli smo predlog o pitni vodi, to bo se sedaj pojavilo v postopku so zakonodaje in to smo poskušali povezati s potrebo po hm, poročih zajemanja vode in kontaminacijo. Ne samo, da se to gledamo na koncu verige, temveč da regionalnim vladam, osrednjim vladam in vsem akterjem dovolimo, da se ogledajo vsa tveganja, odkot torej ta voda prihaja, da se lotijo samih virov. Tako je to bolj celovito, kako podpirate kmetijstvo na tem področju, kjer je določen vir vode, kakšne industrijske emisije, tudi če izpolnjujete pravila, bi pričakovali. Če najdemo snovi v vodi, ki jih ne bi smelo biti, da bo potem nadzor stroži glede potencijalnih virov onesnaženja. Upam, da sem zdaj vse vprašanja, seveda, če je potrebno, pa se lahko na kakšno še vrnem. Imamo no še vprašanje, gospa Šrajer Pirik. Eh, eh, Hvala lepa, predsednica. Rada bi se zahvalila komisiji za obrazložitev, vendar pa kar se tiče blata, ste dali tudi nekaj pozavi znojili. Mene pa zanima, kaj se dogaja. A se lahko to potem uporablja tudi v kmetijstvu? Morda pisni odgovor na to temo, če se to blato uporablja. Če bi pa sprejeli moj predlog spremembe, bi lahko elegantno rešili to vprašanje. Želite odgovoriti sedaj? Če dovolite, bi odgovoril pisno, da se lahko posvetujem z vsemi kolegicami in kolegi. Dobro, tako bomo storili. No, pa smo zaključili s to točko. Kar se tiče čiščenja komunalne odpadne vode. Hvala lepo vsem. Prehajamo na točko 5. Tukaj gre spet za izmenjavo mnenj s komisijo o ukrepih EU za izboljšanje okoljske skladnosti in upravljanja. Gospod Robert Konrad bo začel vode enote iz GD Envi. Najprej dobite besedo vi, potem pa kolegice in kolegi po postopku Catch DI. Prosim, gospod Konrad. Uh, uh, Hvala lepa predsedujoča. Hvala lepa za to, da lahko predstavimo odsiskem načrt Komisije za ukrepe EU za izboljšanje okoljske skladnosti in upravljanje, ki je bil sprejet 18. januarja. Poskušal bom začeti s predstavitvijo. No, tukaj smo. Svežen je bil spred januarja in se stoji iz poročila komisije, delovnega dokumenta osebja in odločitvijo komisije, da bo ustanovila skupino strokovnjakov. Glavna logika tega svežnega okoljskih skladnosti in upravljanja je, da po večletnih izkušnjah pomankanjem prave implementacije, pa tudi po akademskih prispevkih, prispevkih iz prakse, smo gotovili, da če želimo, da okoljska skladnost deluje, moramo imeti tri stebre, ki to podpirajo. Najprej promocija skladnosti, tukaj gre za preglednost eh, vključevanja to eh, opolnomočenje in financiranje. Potem imamo nadzor in inšpekcije in ne nazadnje tudi izvrševanje. Naj ponazorim vse to, kar se tiče tipov obnašanja in odzivov na področju okolja. Imamo različne tipe od šampionov do kriminalcev. kar se tiče potem tudi drugih različnih stopne, skladnih, zmedenih, tistih, ki jim ni mar in tako dalje. In potem imamo različne ukrepe od nagrad eh, do lotevanja se težav, izvrševanja, izobraževanja, inšpekcij, nadzora in izvrševanja. Skušali smo torej o tem svežnju. zajeti celoten spekter za to, da bi lahko pripravili ustrezen odziv. Zavedamo se in to je že dobro predstavljeno tudi v pregledu, da so šipki mehanizmi skladnosti ene glavnih razlogov za slabo izvajanje tega pravnega reda, kot vidimo to po državah članicah. Implementacija ni bila predmet razprave na noben integrativen sinergičen način. Torej smo potrebovali platformo na vsaki ravni, ki bi dovoljevala strokovno izmenjavo mnen in usmeritev prihodnost. Prav tako pa spostavljamo tudi pomen sodelovanja različnih tipov strokovnjakov. Ko govorimo o strokovnjakih, resnično govorimo o inšpektorjih, kar se tiče praktikov na terenu, inšpektorjev, ki pregledujejo padke, potem pa tudi zeleni inšpektori, ki se gledujejo posamezne, posamezne področja. In potem imamo tudi toživce, policijo, pa tudi sodstvo. Vsi ti akteri so del verige skladnosti in to so vsi akteri, s katerimi že vrsto let sodelujemo prek različnih omrežij in vse te akterje je potrebno združiti z institucijami držav članic in EU, nekakšno platformo, ki bi potem dejansko omogočala dobro sodelovanje, ki bi omogočala strezno izmenjavo in sodelovanje na sistematičen način. Potem še nekaj. Usposabljanje in delitev znanja je potekala od spada na zgor, ni bila na vsake ravni, to je potrebno krepiti. Videli smo tudi, da so smernice včasih prešipke in potrebujemo nekaj več specifike v določenih eh, sektorjih. Potem pa je kar nekaj praktičnih izzivov, s katerimi se akteri na kraju samem soočajo. Tukaj gre inšpektor do sodišč in to bomo uredili zelo podrobnim dokumentom o smernicah. In ne na zadnje. izjava o zanesljivosti se razvija zelo hitro in priča smo vedno več novim tehnologijam, ki so ključnega pomena za uspeh, kar se tiče opazovanja zemlje, pa tudi kar se tiče širjenja podatkov in podajanja teh podatkov prek spleta do uporabnikov, prek eh, uporabnikom prijaznih aplikacij zemljevidov kaj sledi, kaj je šlo iz vsega tega, kakšni so zaključki, kar se tiče ukrepov, ki so v akcijskem načrtu. Devet ukrepov je. Tukaj lahko vidite, da skušamo se lotiti glavnih izzivov, ki sem jih omenil. Začnimo z desne strani. Uporaba in razvijanje satelitov. Tukaj resnično gre za kar najboljšo uporabo v državah članicah instrumentov opazovanja Zemlje. Imamo zelo uspešen program Kopernikus, potrebno pa je potem to bolje uporabljati, tako da bi imeli boljšo izjavo zanesljivosti. Prav tako želimo državam članicam ponuditi boljše povratne informacije, kako jim gre. Želimo razviti okvir ocenjevanja, ki bodo imeli ključne indikatore in bodo ocenili posamezne države članice. Poskušamo imeti tudi smernice, glede skladnosti na podeželju. Tukaj gre za odnos podeželja glede zemišči in vodo. Potem bomo skušali se tudi boriti proti odpadkom in kriminalu na področju divjadi. tukaj gre za zločine in kršitve, še prav posebno na teh področjih. Seveda je potem tudi še to znanja zelo pomembna. Resnično želimo omogočiti raširanje najboljših praks, preferenčnih materialov in priložnosti za financiranje za okoljske scheme. Upamo pa, da bomo tudi k malu imeli širši okoljski portal na evropski ravni. Gremo naprej. Podpora profesionalnemu usposabljanju. Tukaj veliko akterjev sporoča, da je potrebno prepoznati ustrezne potrebe za usposabljanje za okoljske inšpektore in za boljše sodelovanje pri dosegu ličnosti na nacionalni in evropski ravni. Seveda želimo pomagati inšpektorjem in mm, policistom, kot sem omenil že od začetka. Vse to pa potem vključuje tudi razširanje znanja o okoljski skladnosti po EU prek eh, vzajemnega pregleda, obiskov in uporabo orodja Tax Peer-to-Peer. Potem pa imamo tudi tehnične smernice za inšpekcije, kar se tiče eksektivnih odpadkovnih obratov. In ne nazadnje, zelo pomembno za dobro okoljsko skladnost je, da imamo priložnost za lokalne organe, nevladne organizacije in države, da ponudijo povratne informacije in da se tudi pritožijo, če posumijo, da kaj ni prav. Tukaj gre resnično za dokumentacijo glede najboljših praks, kar se tiče okoljskih pritožb in kar se tiče odrežbe državljanov na ravni držav članic. Vključujoč tudi eh, razširjanje najboljših praks med državami članicami glede mehanizmov za izpolnjevanje pravnega reda EU. To je devet ukrepov, ki jih bomo tekom 2018-2019 izpolnjevali. Prav tako smo prejšnji teden začeli z, novim, z novo skupino na vsaki ravni komisije, to imenujemo forum in usmerja ukrepe skladnosti in upravljanja. Veseli smo bili, da so se države članice tega resno lotile. Imeli smo kar visoko držbo na visoki ravni, tako kar se tiče nacionalnih administracij, ministrstva pa tudi nacionalnih inšpektoratov. Seveda pa smo vključili v to tudi Evropski parlament in druge organe. Pričakujemo, da bo prvi sestanek, ki bo spregovoril o programu dela, koliko bolj konkreten na drugem sestanku, to bo decembra letos. To pa je organogram, kjer skušamo pokazati pravarsko strukturo. Imamo države članice, hkrati mm, z okoljskimi omreži, ta so ključna ker pač delujejo na terenu samem in so ključni za vse ukrepe. Radi bi imeli delovne skupine in delavnice, ki bodo razvijale te ukrepe, kot je predvideno. Prav tako bomo imeli zelo ciljno razpravo na visoki ravni vseh upravljalnih vprašanj, tudi kar se tiče dostopa do sodišč in tako dalje. Skupina strokovnjakov bo del tega foruma, prav tako bodo pridruženi organi EU, pa tudi skupine strokovnjakov na posameznih področjih, naprimer voda, narava, odpadki. Tu bomo dobili povratne informacije. To je to za uvod. Hvala lepa za vašo pozornost. Hvala lepa za predstavitev. Sedaj pa kolegice in kolegi, prosim. Eh, Hvala lepa. Zelo dobra, še ena zelo dobra predstavitev. Vendar pa naj se vrnem na moje prejšnje vprašanje. Veliko dobrega je že bilo stvarjenega, vendar pa, če ne bomo imeli stotsotnega izvajanja za padne vode, naprimer, potem bodo bolnišnice lahko padne vode še vedno izlivale v kanale, reke, ker bo predrago. Komunalne podjetja so nam že podali številke. Smo videli, kakšen je razpon teh težav. Kje so omejitve, kaj lahko storimo, česa ne moremo, kar se tiče kmetov, naprimer. Tu so pravila zelo stroga. Na drugih področjih bi tudi morali biti enako strogi. Hvala lepa, še kdo? Gospa Grostet. Ne bom govorila o vodi, temveč o zraku. Konec januar je komisija pozvala devet držav, tudi Francijo, na tako imenovani sestanek zadnje priložnosti. Če se ne motim, so te države imele približno deset dni za to, da predstavijo verodostojen načrt, s katerim bodo zmanjšale prisotnost drobnih delcev, predvsem dušikovega oksida v zraku. Zanima me, kaj se dogaja s tem ali je bil dosežen napredek. Če zberete države in jim rečete, deset dni imate za to, da nam predstavite verodostojne ukrepe, zadeva ni vedno najbolj enostavna. Zato me res zanima, kaj se trenutno dogaja, kje smo, če mi lahko morda že danes odgovorite. Uh, Hvala lepa, gospod Florence. Ja, Lahko bi zavrtel plašče, ki sem jo vrtel že pred 20 leti. Z velikim zadovoljstvom slišim, kakšne predloge ima komisija, kaj vse počnemo bolje. Ali če se države članice zaenkrat še niso storile. Od leta 1994 sodelujem pri okvirni direktivi o vodah. Takrat je bila zvezdna kancelka predsedujoča svetu in okoljska ministrica. In do danes v moje državi še to ni izvedeno. Če bi v šoli tako slabo pravljal svoje naloge, kot to počne Nemčija, spoh ne bi končal šole. Zakaj si dovolimo toliko stvari? Ena zvezdna država v Nemčiji to preprečuje. In Preseče sem, da vsi komisarji to sprejemajo, tolerirajo. Moj cilj je pravzaprav, da bi pri prihodnji zakonodaji pazili na to, da se potem ta tudi izvaja. Morda kakšen standard ne sme biti tako strok, kot si kdo želi v tem odboru. Dobro, tem, na to smo pripravljeni ampak da pa imamo države, ki leta in leta ne izvajajo določenih elementov in omenjajo svojo državo, ker se ne želim prepirati. Potem se mora komisija poprašati, ali si komisija zasluži ime komisije. Ste varuh, varuhinja pogodb, nihče drug. Vi morate zagotoviti izvajanje. In tudi sam ne morem ničesar spremeniti. Ko vidimo, da nizozemci to dobro počnejo, potem pa imamo tudi ljudi na jugu moje države, ki zavlačujejo leta in leta. Zelo veliko zakonodaje imamo, vendar pa potem počakamo, kakšna bo zgodba zdravili. To je nepredstavljivo težko. In potem se to ne izvaja. Če bi še imel kakšno željo za zadnje leta. Prosim, začnimo z izvajanjem. Yes, thank you very much. Hvala lepa. Še kdo? If I may add a question. Potem pa bom dodala še sama vprašanje. Se usedete z državami članicami, da razpravljate o izboljšanju upravljanja na različnih področjih? v izprejšnjem izmenjavem mnen smo videli, da je včasih pri izvajanju težava pomankanja takih sestankov. Me zanima, če imate. Tako izmenjavem mnen. Dobro, beseda spet, besedo spet dobi komisija, prosim. Thank you very much. Hvala za besedo, hvala tudi za vsa zastavljena vprašanja. Žal, pa ne morem odgovoriti na konkretno vprašanje v zvezi z zrakom, pa tudi v zvezi z vodo. Bom pa odgovoril na vprašanje v zvezi z upravljanjem v okviru akcijskega načrta. Povedati moram, da komisija sedaj oblikuje poseben okvir za ocenjevanje veste, da smo že dopolnili prvi pregled in sicer v petem poglavju imamo sedaj tudi kazalnike o upravljanju. Sedaj pa bomo vse te kazalnike še izpilili, razširili bomo in na takšen način bomo tudi razširili peto poglavje okoljskega pregleda, tako bomo bolj celovito zajeli upravljanje v vseh državah članicah. Je pa res, da smo to državam članicam, pa tudi vsem deležnikom predstavili na našem letnem forumu. Države članice so ta pristop tudi pozdravile. Mislim, da bomo lahko leta 2019 v naslednjem krogu okoljskega pregleda že podali celoviti pregled procesa upravljanja v državah članicah. Celotni proces se šele začel in seveda se bo izboljšal z nadaljnim delom. Naš namen pa je, da bomo pridobili tudi konkretne podatke za posamezno državo članico glede izzivov, s katerimi se soočajo na področju okolja in da bomo to lahko predstavili tudi v naslednjem pregledu. Hvala. Okay, thank you very much. Hvala za to pojasnilo. Komisija, pričakujemo pa tudi vaše pisne odgovore glede zraka in vode. Upam, da bomo dejansko prijeli odgovor strani komisije. Lahko se da ta vprašanja posredujete tudi svojim strokovnjakom. S tem smo tudi zaključili to točko na dnevnem redu in se lahko lotimo naslednje. Spet nas čaka izmenjava mnen o umestnem pregledu in prihodnosti zdravstvenega programa Z nami je John Ryan, ki je direktor Generalnega direktorata za zdravje. Komisija, izvolite. Hvala za besedo. Na začetku bi želel nekaj povedati o sami oceni, potem pa bom govoril tudi o prihodnjih načrtih komisije. Komisija je svojo poročilo predstavila svetu in parlamentu 11. oktobra leta 2017 pa temelji na ugotovitvah in priporočilih, ki izhajajo iz zunanje študije maja 2016 do maja 2017. Pravi, v tem časovnem obdobju je ta študija raziskovala glavne izzive na tem področju in seveda s temi ugotovitvami bomo lahko potem tudi oblikovali program skobdobje po letu 2019. Namen tega programa je, da pomagamo državam članicam pri oblikovanju njihove zdravstvene politike in tudi pri prizadevanjih za povečanje enakosti Naš namen pa je, da bi seveda spodbujali zdravje, da bi zaščitili evropejce pred čezmejnimi zdravstvenimi grožnjami, da bi tudi okrepili vzdržne zdravstvene sisteme in da bi tudi okrepili dostop do cenejšega in boljšega zdravstva. In seveda v tem mestnem pregledu smo zajeli prvi del celotnega programa, je pa res, da nismo mogli tudi količinsko predeliti doseganje vseh zastavljenih ciljev, kajti vsi vemo, da ukrepi niso bili omejeni samo na triletno obdobje. In to, kar se je začelo leta 2013, še ne bo zaključeno v tem letu. Je pa res, da je ocena pokazala, da smo marsikaj dosegli. Imamo sedaj 24 referenčnih omrežij za redke bolezni v Evropski uniji. Poleg tega smo pomagali državam članicam pri boju proti izbruhom, recimo pogledamo si Ziko in Ebolo, tukaj smo bili zelo uspešno. Poleg tega pa smo državam članicam pomagali tudi pri zdravstveni oskrbi pri pešnikov. To pa niso edini dosežki tega zdravstvenega programa. Marsika smo storili tudi na področju presajalnih analiz, rak, preprečevanje HIV-a in AIDS-a ter tuberkuloze. Poleg tega pa smo s tem programom pomagali tudi snovalcem evropske zakonodaje na področju zdravil v humani medicini. Poleg tega pa smo sodelovali tudi z OECD in pa tudi z Evropsko opazovalnico na tem področju. Na takšen način smo prijeli tudi številna poročila na ravni Evropske unije in tudi na nacionalni ravni, ki so bila seveda tudi objavljena novembra vsako leto. Se pravi, gre za letno objavo teh poročil, ki so zelo pomembna. Po tej oceni pa smo se odločili, da bomo marsikaj tudi poenostavili. Tako sedaj dajemo možnost deležnikom, da zaprosijo po elektronski poti za nepovratna sredstva. Z novim programom smo postrateško usmerjeni in osredotočamo se na srednjeročne izzive. Na takšen način je program postal tudi bolj fleksibilen in lahko se seveda soočamo tudi z nepredvidljivimi izzivi, kot je recimo izbruh ebole, migracijska kriza in podobno. V nadaljnem obdobju pa si želimo, da bo zdravstveni program seveda dosegel evropsko dodano vrednost in da bomo z njim lahko sodelovali tudi v okviru ostalih evropskih skladov in finančnih instrumentov. Moram tudi povedati, da to poročilo temelji na študiji, ki je bila upravljena v vseh državah članicah. Imeli smo tudi javni posvet z 130 udeleženci. Zaključek pa je, da je treba s tem programom nadaljevati. 97 odstotkov vseh vprašanjih je tudi dejalo, da je treba nadaljevati s tem programom in ga tudi ustrezno financirati. Sedaj pa še nekaj besed o nadaljem načrtovanju po zaključku tega programskega obdobja. Sedaj se pogovarjamo o tem, kako bi lahko najbolje oblikovali nove programe in tudi finančne instrumente, tako da bi bili bolj skladni, fleksibilni in učinkoviti. Hočemo tudi povečati sinergije za boljšo učinkovitost in poenostavitev. Naložbe morajo biti seveda bolj ciljno usmerjene zaradi manjših proračunskih sredstev. Vsi ukrepi morajo imeti tudi dodano vrednost, poleg tega pa jih je treba tudi povezati z ostalimi evropskimi ukrepi in projekti. Želeli bi, da tudi države članice s tem programom vlagajo več v raziskave in znanost. Ko sem že dejal, hočemo se povezati tudi z ostalimi finančnimi instrumenti, tako da bomo vse lahko tudi najbolje umestili v celotno politično agendo Evropske komisije. Hvala za to predstavitev. Sedaj pa dajem besedi gospe Grostet, nekdani poročevalki trenutnega zdravstvenega programa. Izvolite. Najlepša hvala, gospa predsednica. Res je, da je ta tretji program na področju zdravja morda celo nekoliko smešen, glede na to, da smo mu namenili zgolj 500 milijonov evrov in s tem naj bi zmanjšali razlike na tem področju med državami članicami. Ampak vseeno je ta program koristen za to, da bomo lažje dosegli cilje, ki smo si jih zastavili na področju zdravja. Ne vem, ali nam bo uspelo, ampak kakorkoli že. Vzpostaviti je treba evropske referenčne mreže. Razvoj teh mrež je treba absolutno pospešiti To vprašanje bi morali že zdavne rešiti, pa smo še daleč od tega. Potem je tu še predlog komisije, ki se nanaša na vrednotenje medicinske tehnologije. Prihodnje dejavnosti komisije na tem področju bi morali biti delno financirane iz tega programa za zdravje. Če želimo, da bi to sodelovanje bilo učinkovito, je zato res bistvenega pomena, da vsemu skupaj dodelimo potrebna sredstva. Prej smo slišali uh, nekaj besed o proračunskih omejitvah, moram reči, da me to zelo skrbi. Vem, da naj bi komisija v naslednjem finančnem okviru predstavila kar nekaj novih predlogov. Če sem prav razumela, naj bi program zdravje postal neka podkategorija v bolj globalnem programu z naslovom program za notranji trg. Omenjala bi se varna hrana, zdravje ljudi, zdravje rastlin in živali iskreno rečeno, nimam težav, da povezujemo zdravje in rast. Namreč tretji zdravstveni program bi se že tako ali tako moral imenovati tretji zdravstveni program za rast. Absolutno pa nasprotujem strategiji, ki bi dopustila, da program zdravje pade v drugi razred, zato ker bi s tem program postal neviden in nerazumljiv za državljane zdravje zadeva vse evropske državljane v njihovem vsakodnevnem življenju. Notrni trg je za njih manj pomemben. Zato se mi zdi, da bi morali razlikovati med posameznimi programi. Ne moramo ta program stlačiti med uh, varno hrano, med zdravje živali in zdravje rastlin. Strinjam se, da je vse skupaj povezano s temi področji, tudi z okoljem, ampak vseeno se zauzemam za program na področju zdravja, ki bi bil ločen program, ki bi imel svojo vrstico v naslednjem finančnem okviru. Če sem prav razumela, komisija temu ne nasprotuje, zato upam, da bo ta predlog podprla. Sama pa prosim vse kolegice in kolege, ki jih skrbi vprašanje zdravja, Zdravje je res področje, kjer lahko pokažemo dodano vrednost Evropske unije. To je tisto, kar nagovarja državljane. Eno leto pred volitvami je to zelo pomembno. Pomembno je, da jim pokažemo, da tega vprašanja ne zanemarjamo. V vsakem primeru pa se bom borila za to, da do cilja pridemo. Vas pa res prosim, da to podprete, kajti več kot nas bo, lažje bomo dosegli cilj. Hvala. Hvala, gospod Grosdat. Sedaj pa bom dala besedo so predsedujočim delovne skupine za zdravje v Evropskem parlamentu. Najprej bom začela s gospo. Izvolite, hvala. Podobno razmišljam, kakor moja francoska kolegica. Res tudi mene zelo skrbi. Zdi se mi, da to, kar je povedala Françoise Grostet, je natančno, se pravi, obstaja velika nevarnost, da bi zdravje tukaj postalo nevidno, da bo izginilo. Mislim, da bo ta program izginil. Tudi to mene najbolj skrbi. Poleg tega pa se tudi zdi, da komisija ni najbolj pripričana o kontinuiteti tega programa. To pa me zelo skrbi, kajti zdravstveni sistemi so zelo pomembni in imajo tudi dodano evropsko vrednost. Vse vem, da so za zdravstvo pristojne države članice, ampak vseeno mislim, da bi morali zdravje vključiti v vse programe treba je delati na zdravju, treba je izboljšati zdravje evropskih državljanov in če bomo še naprej zmanjševali proračun za zdravje, potem se bo poslabšalo tudi zdravje naših državljanov. Ne vem, ali bomo s temi sredstvi sploh lahko kosnovim izzivom na področju zdravja v Evropski uniji. Poleg tega me tudi skrbi, naslednji večletni finančni okvir, ki ne predvideva posebne proračunske postavke za zdravstveni program. Mislim, da bomo na takšen način zelo škodili uh, programu, ki ima dejansko evropsko dodano vrednost za naše državljane. Sedaj prej ste tudi omenili večletni finančni okvir. Prejšnji teden smo na plenarnem zasedanju glasovali o tem predlogu finančnega okvira, ampak treba tudi povedati, da ta predlog ne govori o zdravstvenem programu in mislim, da bomo morali to popraviti. Hvala se da pa, gospod Peterle. Pa, spoštovana gospa predsedujoča, kolegice in kolegi, zelo se strinjam s predhodnima govornicama, da bi bilo zelo napačno, če bi zdravju podelili status dodatka ob vseh drugih politikah in ukrepih. E, mislim, da zdravstveni trendi zahtevajo, da je zdravje če dalje bolj osrednja točka integralne razvojne strategije Evropske zveze. E, k temu bi dodal, da državljani, kot jaz razumem, želijo več dodane vrednosti na evropski ravni in jaz sem prepričan, da lahko zagotovimo več dodane vrednosti, ne da bi spreminjali Eh, Lizbonsko pogodbo, kar vemo, da ni tako enostavno, ampak z znanjem, ki ga imamo, bi lahko z več volje naredili več. Tudi jaz se sveda strinjam eh, s kolegico Grostetovo, da gre za koristno zadevo, za pomembno zadevo eh, in predstavnika komisije bi rad vprašal, kolikšen je odziv med državami članicami. Razumev sem ga, da komisija pričakuje, da bodo države storile več. Moje vprašanje je, ali gre za velike razlike v odnosu držav članic do ponudb Evropske komisije. Komisija je mrsikaj ponudila, ne samo na področju raka. Torej, mene zanima, kakšen je pogled na odziv držav članic na ponudbe Evropske komisije. Evropske komisije. Hvala. Hvala. Sedaj pa dajem besedo kolegici Šarapelek. Hvala za besedo. Kolegica Grosetet je imela prav, prej omenila, da se vse čas pogovarjamo o enotnem trgu in da smo zanemarili zdravje, zanemarili smo naše državljane, mlade in starejše, ki so odvisni od tega programa. Zdi se mi, da smo seveda sedaj to postavili na stranski tir. Komisija, zanima me, ali boste ohranili financiranje tudi v okviru ostalih kanalov financiranja. Recimo, na nizozemskem so se razmere poslabšale in naši državljani so navezali tudi stik z mano in me sprašujejo, kaj Evropska unija počne na tem področju. Zato me res zanima, ali bo komisija temu namenila ustrezna sredstva. Hvala. Muito obrigado, senhor presidente. Eh, Kolega Zorinjo, maja lani sem komisijo prašal nekaj v zvezi z politiko cepljenja v državah članica. Komisijo sem poprašal, kako bo pravzaprav spodbujala harmonizacijo na področju cepljenja cepljenja, kljub temu, da vsi vemo, da so seveda države članice pristojne za te politike. Vseeno pa upam, da bomo dosegli to harmonizacijo in tudi na takšen način izboljšali precepljenost med našimi državljani. Morda bi lahko cepljenje postalo tudi obvezno. Vem, da obstajajo bistvene razlike glede cepljenja v državah članicah. Nekatere države cepijo več, druge manj. Danes se pogovarjamo o zdravstvenem programu in upam, da bomo v njem imeli tudi posebno proračunsko vrstico za cepljenje in tudi za naročanje študije o koristih cepljenja. Komisijo seveda sprašujem, kaj bo storila v okviru tega programa. Komisija ali boste tudi povečali in izboljšali ozaveščenost med državljani glede prednosti cepljenja. Se pravi, kaj boste storili komisije na tem področju? Hvala. Bi želel do komisiji zastaviti še kakšno vprašanje? kažete ne, izvolite, gospod Rajn. Hvala za besedo. Bom odgovoril na zastavljena vprašanja. Nekaj ste prej omenili v zvezi z evropskimi referenčnimi mrežami. S tem smo že začeli, sedaj hočemo te mreže še razširiti, seveda pod pogojem, da bodo obstoječe mreže delovale. Nočemo uh, razširjati teh mrež, dokler obstoječe ne bodo v celoti operativne. Zato seveda potrebujemo tudi ustrezno tehnologijo za izmenjavo podatkov med mrežami glede posameznih pacijentov. Mislim, da je to pomemben korak, treba kaj samo doseči in se, da bomo seveda postopoma razširjali te mreže. Poleg tega ste omenili tudi oceno tehnologije. Komisija sedaj pripravlja tudi zakonodajni predlog v zvezi s tem. Ste pa nas tudi nekaj vprašali glede naših prihodnih načrtov. In v zvezi s tem moram povedati, da več kot 30 odstotkov našega proračuna namenjamo izvajanju zakonodaje. Vse dobro, da govorite o načelu subsidijarnosti, da je za zdravje odgovorna država članica, ampak vseeno moram povedati, da ogromno denarja namenjamo za izvajanje zdravstvene zakonodaje, recimo zakonodaje na področju boja proti tobaku in ostalih čezmejnih grožen. Program je na tem področju zelo viden, ne smemo pa pozabiti tudi na direktivo o čezmenem zdravstvenem sistemu, zdravstveni oskrbi. Se pravi, 30 do 50 odstotkov našega letnega proračuna je namenjen izvajanju evropske zakonodaje. Se pravi, vse temelji na evropski dodani vrednosti in namen tega proračuna je, da izboljšamo tudi harmonizacijo glede vprašanja gospoda Petrleta, ali komisija podpira izmenjavo najboljših praks. To je proces, ki ga je komisija sprožila za doseganje ciljev trajnostnega razvoja. Seveda to smo storili skupaj z državami članicami. Komisija se je skupaj z državami članicami zavezala k tretjemu cilj in sicer, da bi zmanjšali obremenitev kroničnih in prenosljivih bolezni, komisija v zdravstvenem programu sedaj državam članicam tudi daje možnosti za uporabo ocenjenih najboljših praks. In v ta namen uporabljamo samo zdravstvenega programa, ampak tudi ostale programe in vire financiranja. Imam dva primera dobrih praks ki jih države članice uporabljajo. Gre za uvedbo programov presajalnih analiz za določene vrste raka. Gre za prostovolen pristop, na katerem delajo države članice. Drug primer pa je uvedba telesne dejavnosti, seveda kadar vam to zdravnik tudi priporoča, recimo, če ste prekomerno debeli, vam zdravnik na recept pripiše telesno dejavnost v neki organizirani enoti. To sta dva primera najboljših praks, ki smo jih tudi nadgradili na ravni Evropske unije. Seveda se temelji na projektih v okviru zdravstvenega programa. Potem pa še nekaj o cepljenju in o harmonizaciji politik cepljena. Kolega Zohino me je to vprašal. Juncker je v svojem govoru o stanju Unije, pa tudi v svojem govoru o delovnem programu komisije že omenil, da bo komisija dala pobudo za cepljenje ljudi. In v tej pobudi bomo seveda govorili o tem, kako bi lahko zmanjšali odpornost državljanov proti cepljenju. Poleg tega pa je treba tudi zagotoviti dovolj zalog cepiv, kajti včasih te zaloge nihajo v količini. Na nazadnje pa moramo tudi poskrbeti za to, da se bodo države članice ustrezno izmenjale podatke glede cepiv in farmakovih golance. Poleg tega pa bi želel tudi povedati, da bo komisija skupaj s Francijo in z ostalimi 20 državami članicami dala posebno pobudo, ki se bo začela decembra tega leta na področju uskaljevanja politik cepljenja. Poleg tega pa ne smem pozabiti na skupni sporazum o javnih naročilih za cepiva. Ta sporazum smo že uporabili enkrat v preteklosti, sedaj pa se uporablja za zagotovitev posebnih cepiv v primeru pandemskih bolezni. To pa pomeni, da države članice se bodo lahko povezale skupaj s komisijo, gre za 19 držav članic in bodo lahko skupaj se pogajale z industrijo to je tudi nekaj dobrega. Komisija je tako že podala številne pobude na področju cepljenja. Ne smemo pa pozabiti na zdravstveni program, ki tudi predvideva to pobudo na prošnjo Francije. In prvič je Evropska unija tako, uh, v tako veliki količinih kupila cepiva za pandemske bolezni v okviru tega sporazuma. Potem pa še nekaj besed o financah. Vsi vemo, da večetni finančni okvir še ni bil potrjen. Sedaj imamo še vedno ogromno možnosti glede dokončnega ustroja večetnega finančnega okvira tudi pri komisiji. Bi posebno želel povedati, da si komisija želi, da bi poenostavili in racionalizirali številne programe. Hočemo jih zmanjšati in jih seveda povezati v večje grozde, tako da bi bili bolj prečne narave. To ima seveda številne prednosti, denar bi se lahko prenašal bolje iz enega dela tega grozda v drug del. Dober primer za to je migracijska kriza. Tukaj je bil seveda prenos finančnih sredstev zelo problematičen, zato se je komisija odločila za racionalizacijo teh prenosov. Komisija sedaj seveda proučuje možnost, da bi ustvarila sinergije med različnimi programi. Seveda to ne pomeni, da bodo določeni programi izginili. Ne, ne, samo povezali bomo skupaj v določene grozde. Enako velja tudi za samo oblikovanje proračuna. Včasih so določeni deli enostavno združeni v eno proračunsko postavko. To je pač pristop komisije glede večletnega finančnega okvira in se sedaj o tem tudi pogajamo. Je pa res, da se ne morem spustiti v podrobnosti, kaj ti končne odločitve še niso bile sprijete. Gospa Grosek. Hvala lepa za ta pojasnila. Nisem pripričana, nažalost. Sicer se strinjam, da je treba stvari poenostaviti tudi iz tehnokratsko-birokratskega vidika, ampak sama vam govorim o politiki, o politiki v tem pravem smislu, o politiki kot o nečem hvale vrednem, da bodo državljani vedeli, da lahko Evropska unija prinese tudi dodano vrednost na področju zdrave, na področju socialnega varstva, ampak če evropskih državljanov ne bomo prepričali, ne bomo dosegli ničesar in če ne bomo sprejeli pravih politik na teh področjih, o katerih govorimo, bodo državljani prva žrtev. Zdaj imamo naslov varnost hrane. Ja, vse lepo in prav, ampak zdravstvena politika je bolj pomembna kot politika varne hrane. In da zdaj vse skupaj tlačite v en naslov, varno hrano, zdravje ljudi, zdravje živali, zdravje rastlin. Ja, v, organigramo Evropske komisije ste verjetno to res stlačili v en sam grost, zato ker boste lažje potem izkoriščali posamezne proračunske postavke. Ampak črtali ste vrstico za zdravstveno politiko, zato da boste imeli zdaj proračunsko vrstico, ki se nanaša na zdravje živali, ljudi, rastlin. Res, je, res mi je žal, ampak. S tem se ne moremo strinjati. Že več let se borimo za to, da bi imeli zdravstveno politiko na evropski ravni. Borili smo se za to, da bomo imeli tudi odbor za zdravje, se pravi, da imamo odbor za okolje in javno zdravje. Nekateri so želeli, da bi celo črtali zdravje iz pristojnosti našega odbora. Da boste vedeli, kolegice in kolegi, ki vas zanima mesto poslancev v prihodnje. Vsakih pet let se moramo boriti za to, da javno zdravje oh- ostane v naslovu. In če ne bomo mi branili interesu evropskih državljanov, kdo bo to storil na mesto njih. Evropska komisija potrebuje pravo politiko na tem področju. Vse razumem, kolega, zanimive stvari ste povedali. Prepričana sem, da razmišljate podobno kot mi, ampak zadeve je treba spraviti korak naprej. Tudi zdravstveni komisar je zelo predan tej tematiki, je pa tudi frustriran, ker nima na voljo dovolj sredstev, ker nima dovolj informacij in dovolj instrumentov, s katerimi bi lahko zdravstveno politiko potisnil naprej. Najmo se torej vsi zmigati in zganiti in Evropski komisiji že enkrat povemo, da zdaj pa res dovolj. Well, um, ja, najlepša hvala. S tem smo tudi pozitivno zaključili današnjo razpravo. Mislim, da se lahko vsi strinjamo s tem, da bomo te ideje podprli v okviru našega odbora. Kot sem že dejala, s tem bomo tudi zaključili za današnjo razpravo. Jutri se sestanek začne ob devetih sestankom koordinatorjev.